Eh, spremenim delegacije in eh, eh, druge skupine in imenovanja bodo vključene v povzetek zapisnika našega zasedanja. Če temu nihče ne nasprotuje, Uh, potem bomo to smatrali za sprejeto. Pa pogledajmo, kaj je na dnevnem redu. Ustno vprašanje, ratifikacija in izvajanje dopolnjenih konvencij Mednarodne organizacije dela. Začeli bomo razpravo in začeli bodo tisti, ki so zastavili vprašanje. Kot prvi, gospod Serkas, tri minute. Presidenta, buenas noches, kolegas, buenas noches a los miembros de la... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro večer, kolegice in kolege. Dober večer, predstavniki komisije. Vsi vemo, da globalizacija, finančna kriza in bodoči izzivi pomenijo, da potrebujemo globalen pristop. Ne moremo se z trenutnimi problemi še naprej soočati na nacionalni in regionalni ravni. Zato je sodelovanje med EU in ILO toliko pomembnejše. Mednarodna organizacija dela za svojo tripartitno metodo dela, opravlja eh, napredek in racionalizira na svoje delovanje. Skupaj z njimi pripravljamo socialni model, ki ljudem vrača dostojanstvo. Evropa potrebuje mednarodno organizacijo dela, da lahko ohrani svoj socialni model, ki ga ne moremo ohraniti v nepravičnem svetu. In mednarodna organizacija dela oziroma ILO nam omogoča, da postanemo globalni igralec na mednarodni sceni. ILO in države članice so vedno poudarjali, da želijo eh, dostojno eh, delo, ustrezno eh, vodenje tega sektorja z organizacijo ILO na čelu delu, vendar komisija, mislim, da nismo dovolj konsistentni in da ni dovolj povezanosti med tem, kar mi govorimo, kar vi govorite in kar počnemo. Zato je toliko pomembnejše, da o tem danes razpravljamo in da jutri glasujemo o rezoluciji o ratifikaciji eh, in izvajanju dopolnjenih konvencij ILO, zato da podamo določene garancije. V svoji um, komunikaciji oziroma sporočilo o prenovljeni socialni agendi ste pozvali države članice še enkrat, da ratificirajo in izpolnjujejo konvencije ILO, vendar države članice se na to še niso odzvale. Mogoče bi morali biti vi bolj ambiciozni. Države članice so ratificirale večino um, konvencije ILO, vendar jih je ILO sam ratificiral um, posodobil približno 70. E, um, mnoge države v razvoju so pri ratifikaciji teh dopolnjenih konvencij veliko hitrejši kot Evropska unija in je težko razumeti, zakaj mi zaostajamo in se zmanjšuje naša vrnotostojnost. Škandalozno je, da Evropska unija na veliko in široko govori o um, dostojnem delu, po drugi strani pa ne ratificira konvencij mednarodne organizacije dela. Zato postavljam to vprašanje in zato bodo ev, eh, politične skupine v tem parlamentu jutri hotele slišati več od vas in več zvedeti, eh, kaj delati, da pozovete države članice, da ratificirajo konvencije in eh, da zagotovite konsistentnost med tem, kar govorimo in kar delamo. In ravno zaradi tega pomankanja konsistentnosti državljani ne verjamejo več našim inštitucijam. Najlepše hvala, gospod eh, Sarfis. Gospod, gospa Harkin, tri minute. Gospa Harkin ima besedo, tri minute. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Res podpiram uh, poziv za izvajanje in ratifikacijo dopolnjenih konvencij Mednarodne organizacije dela se strani držav članicev. Uh, ILO je bila ustanovljena uh, po Versajskem miru. Takrat so verjeli, da bo lahko mir trajal le, če imamo socijalno pravičnost. In v, od času, od ustanovitve eh, se je ILO odzvala na potrebe na tem področju. Danes pa pozivamo vse države članice Evropske unije, da ratificirajo in izvajajo dopolnjene konvencije, vendar to ne zahtevajo le avtori oziroma um, tisti, ki postavljamo to vprašanje, ampak še mnogi drugi. Če pogledamo um, način uh, ravnanja oziroma kodeks ravnanja, Eh, ILO je ta v skladu z Združenimi narodi in Združeni narodi so prepričani, eh, da je ta kon kodeks ravnanja ILA treba spoštovati z strani vseh, ki dobavljajo storitve in blago. Prav gotovo pa to lahko naredi tudi Evropska unija. Eh, drž, komisija poziva vse države članice, da postavijo zgled eh, s tem, da ratificirajo in izvajajo dopolnilne konvencije. V eh, rezoluciji našega parlamenta maja letos smo zapisali, da mislimo, da je eh, izvajanje obstoječega pravnega reda na področju um, dela prioriteta za države članice in evropske inštitucije. Torej danes Evropski parlament ponavlja vse te pozive. Uh, zahtevamo od uh, predsedstva, da bo čim bolj rezolutno. Uh, Pozivamo države članice, da ratificirajo in izvajajo konvencijo in komisijo. Uh, pozivamo, da priporoči državam članicam, da to storijo. Uh, Ravno tako verjamemo, da moramo zagotoviti koherentnost eh, zunanjih in notranjih politik Evropske unije. Stalno poslušamo o izmenjavi dobrih praks med državami članicami in to je prav gotovo odličen zgled, kjer lahko dosežemo dobre prakse, ravno tako in s tem, da bodo države članice vse ratificirale konvencije, pa tudi izvozile v to obnašanje v svojih uh, eh, zunanih eh, in politikah. V 37 eh, konvencij je bilo v zadnjih mesecih ratificiranih. Bili bi na pravi poti, če to upoštevamo in to izvajamo. Dobar. Najlepše hvala. Gospa Turinen, dve minuti. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih bi rada povedala, da je sporočilo o, nujni, o nujnem izvajanju konvencije uh, ILO nujno potrebna. Zakaj? Ko gre za boj za človeka vredno delo, mora biti Evropska unija taka, da prevzame vodilno ulogo. Gre za dostojanstvo ljudi. Uh, vendar pa obstaja vrzel med eh, tem, kar govorimo in tem, kar počnemo, torej med tako imenovanem eh, eksternem in internem ravnanju Evropske unije. Če Evropska unija zanemarja izvajanje ratificiranih konvencij, potem je to slabo ne samo za Evropsko unijo, ampak je to tudi slabo nepravično do tretjih držav, od katerih zahtevamo, da one ratificirajo te konvencije in sporazume. To, kar eh, pridigamo, moramo tudi izvajati, moramo biti zgled, moramo pokazati, da imamo visoke delovne norme in te kombinirati z eh, kakovostjo in z konkurenčnostjo. Evropska unija mora biti globalni akter, zato mora podpirati ILO kot institucijo in uh, Zato mora imati sporazume s to organizacijo resno. Zeleni podpiramo sporočilo, v, ki je zapisano v tej resoluciji. Pristojne organe Evropske unije želimo pozvati k temu, da naj naredijo pritisk na države članice, tako da bodo zadeve ramale jasno. Najlepše hvala, gospod gospe Cimer ni in mogoče bi na mesto nje rada spregovorila gospa Figueiredo. Če želite, izvolite dve minuti. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Podpiramo ukrepe držav članic, imeti morajo ustrezne socialne pokre, ukrepe za to, da bomo lahko izvajali sporazume v okviru organizacije ILO. Že več let je tako, da mednarodna organizacija za delo postavlja mednarodne delovne norme in to na različnih um, področjih. Delo, socialna varnost, zaposlovanje, socialna politika in človeški odnosi. Zato tudi podpiramo prvo, prvi osnutek te skupne resolucije. Nažalost pa je tako, da je Evropska ljudska stranka in druge podpisnice, da so razvodenile besedilo in uh, zmanjšale so obseg te resolucije, tako da ne upravičujemo ciljev iz Lizbonske strategije. V duhu Lizbonske strategije je bilo to, da bi Evropska unija oziroma Evropska komisija je tukaj predložila slab predlog, ki ne upošteva potrebne potrebe poprožnosti in regulaciji. Zato je bilo to delo razvrednoteno. Delovni časi so vedno daljši pod uh, vprašanje se postavlja vloge sindikatov in tako naprej. In to je ravno nasprotno od tega, kar je napisano v sporazumu z Mednarodno organizacijo dela. Zaradi tega obžalovanja vrednega um, postopanja želimo podpreti resolucijo, ampak v imenu GUE NGL bi želeli povedati, da pozivamo države članice, da naj spoštuje in ratificira sporazume z mednarodno organizacijo delo. Komisija pa naj predloži ustrezne predloge. Gospod de Grucht, komisija. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, v zadnjih nekaj mesecih je komisija večkrat poudarjala svojo zavezanost eh, mednarodno dogovorjeni agendi o dostojnem delu, vključno z promocijami eh, konvencije mednarodne organizacije dela. Aktivno eh, podpiramo tiste države članice, ki aktivno sodelujejo z ILO in upoštevajo ambiciozne pravne standarde v okviru globalne ekonomije in upoštevajo zahteve za dostojno delo. Svet in, in parlament uh, sta uh, podprla dejanje, delovanje komisije v to smer. Države članice uh, so ratificirale uh, vse iglost konvencije na področju standardov v delu. In eh, to komisija obravnava kot eh, svoj del obnovljene socialne agencije, um, agende. Uh, ko, komisija pa poseba vse države članice, naj bodo za vzgled te ratificirajo izvajanje konvencije ILO, ki jih ILO uvršča med aktualne. Razen tega ILO konvencije, kjer se zahtevajo ekskluzivne pristojnosti skupnosti, eh, je komisija zahtevala pravočasne sklepe sveta za to, da pride do čim prejšnje ratifikacije. Eh, gre za konvencijo o delu na področju ribištva. V letu 2008 smo pripravili poročilo o dostojnem delu. Analiza tega v tem poročilu pa naj bi bila um, potem eh, pozneje obravljena leta 2011. Najlepše hvala. In sedaj bomo poslušali uh, govornike v imenu političnih skupin, v imenu EPP-ja, gospod Öri, dve minuti. Hvala lepa. Pozdravil bi dogovor med političnimi skupinami, dogovor glede ratifikacije in izvajanja dopolnjenih konvencij mednarodne organizacije dela. Tudi mi podpiramo besedilo. Kakor je znano, je ILO ena izmed najstarejših mednarodnih uh, organizacij. Ustanovljena je bila 1919 za namenom, da bi postavljala delovne norme, da bi eh, se borila proti izkoriščanju delavcev. Kasneje pa se je njen krok pristojnosti še razširil in eh, izgrajen je bil cel, eh, celo omrežje na strokovnem področju v državah članicah. Evropska ljudska stranka je mnenja, da je potrebno spoštovati delovne norme organizacije ELO. Na ta način lažje odpravljamo ovire na področju konkurenčnosti in eh, te norme kažejo tudi izhod iz krize oziroma lahko pri temu vsaj eh, pomagajo. Norme torej veljajo, so legitimne. in eh, so določene v tristranskem procesu, torej eh, v procesu, kjer so udeleženi delodajalci, delovci vlade, pa tudi sindikate. Postavljajo se splošna pravila, ki jih morajo izvajati države članice. Ne smemo pa pozabiti na to, da Evropska unija sama ne more ratificirati mednarodnih sporazumov in uh, tukaj gre za načelo subsidijarnosti. Države članice so pristojne za ratifikacije. V besedilu je pravilno zapisano, da je potrebno odločiti, katere norme spadajo v pristojnost eh, skupnosti in katere v pristojnost držav članic. Če upoštevamo načelo subsidijarnosti, bomo podprli poročilo, če bomo dobili priporočilo strani komisije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 pravice delavcev morajo biti posod spoštovane. Ne smemo konkurirati med seboj v tem, kdo bo imel slabše delovne pogoje. Moramo zagotoviti enake plače za enakovredno delo. Torej enakopravno obravnavanje vseh. Mednarodna organizacija dela je ravno zato pomembna. Vsi imamo enake vrednote in sporazumi za mednarodno organizacijo dela so lahko temelj za evropski socialni model in njegov nadaljni razvoj. Danes pa to ni možno. Kajti samo polovica držav članic je ratificirala sporazume in zato komisija meni, da niso veljavni. Moramo ratificirati vsaj tiste sporazume, ki jih mednarodna organizacija dela. Til at ratificere kvalificira kot dopolnjene eh, sporazume mednarodne organizacije dela. Tukaj niso dovolj samo besede, potrebno je prejti na dejanja. Ratificirati moramo te sporazume. Če tega ne bomo naredili, ne moremo zahtevati od mednarodne organizacije dela, da uh, poskrbi za spoštovanje človekovih pravic. Spodbujati moramo dostojanstveno delo v Evropski uniji in po vsem svetu. Uh, to je lahko odgovor na globalno krizo, s katero smo soočeni. Hvala lepa, gospod Kristjansen. Gospa Šröder v imenu zelenih. Ja, dank, frau Hvala lepa, predsedujoča. Res je, kolegi in kolegice, v krizi je še zlasti pomembno, da ščitimo minimalne standarde za zaposlene. To jih ščiti pred eh, nedostojanstvenim obravnavanju. Ob nedeljnih, ob nedeljskih eh, govorih se govori o vrednotah Evropske unije, um, ampak potrebujemo resnično takšne sporazume, ki bodo naščitili pred izkoriščanjem in socialnim dumpingom. Ampak v Evropski uniji ostaja pri nedeljskih govorih. Države članice in Evropska unija sama ignorira konvencije ILO, ne ratificirajo je in ne izvajajo je. In s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti. Evropsko sodišče je tako na primer eh, napačno razsodilo v nekem primeru in komisija je bila s tem, eh, s tem zadovoljna. Potem eh, določene konvencije je ratificiralo samo tri, so ratificirale samo tri države članice in mislim, da bi se to končno moralo spremeniti. Hvala lepa, gospa Šruder, sedaj pa posamezni govorniki, najprej gospa Moron. Hvala lepa, komisar, gospe in gospodje. Najprej bi se želela zahvaliti kolegom iz Evropske ljudske stranke in kolegom iz drugih političnih skupin v Evropskem parlamentu. vsi, um, vsem nam je zelo pri srcu dostojanstveno delo in zato smo čutili, da moramo uložiti pobudo za resolucijo. In razprave so potekale dobro. Od leta 1919 eh, je ILO vzpostavila sistem mednarodnih standardov dela, ki pokrivajo široko paleto vprašanj, kot naprimer človekove pravice, socialna politika, zaposlovanje in tako naprej. Ne smemo na to pozabiti. Še zlasti v luči trenutne krize. Zato je izredno pomembno, da se ratificira dopolnjene konvencije mednarodne organizacije dela in to v tristranskem procesu. Potrebno je združiti delodajalce, delovce in vlade. Zato smo poslali priporočilo državam članicam. Spodbujamo jih k temu, da naj ratificirajo konvencije mednarodne organizacije dela, te dopolnjene konvencije in želimo, da bi države članice tudi izvajale te konvencije na učinkovit način. Na, to, na ta način bomo lahko dosegli napredek za socialno Evropo. Upamo, da se bo to zgodilo uh, kar se da hitro in uh, še naprej bomo strogo nadzorovali, kako se to izvaja, hkrati pa spoštovali tudi načelo subsidijarnosti. Evropska ljudska stranka bo zasledovala izvajanje in ratifikacijo teh konvencij v državah članicah. Boj proti nezakonitemu delu, socialni napredek in izgradnja resnično socialne Evrope je tukaj na kocki želimo biti dober zgled svetu in želimo napredek na tem področju. Hvala lepa. Gospa Rapti za dve minute. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. Eden izmed posebnih elementov Evropske unije je to, da daje veliko pomembnost socialnim pravicam in človekovim pravicam. Izvajanje temeljnih svoboščin je nujno potrebno, če se želi država pridružiti Evropski uniji. Če se te pravice tepta, potem mora Evropska unija uvesti sankcije. Okrepiti je potrebno te pravice tudi na področju pravic delojemalcev. Tukaj ne gre samo za interno zakonodajo, ni samo tista, ki kaže na to, kaj EU počne, gre tudi za zunanjo politiko. Ko Evropska unija sklepa sporazume z tretjimi državami, je eden izmed predpogojev ta, da država spoštuje osnovne norme na področju delovne politike. Zato mora biti Evropska unija vodilna, mora biti. Mora Eh, biti vodilna pri procesu ratifikacije dopolnjenih konvencij mednarodne organizacije dela. Nedavno po pogajanjih z eh, delodajalci, delojemalci in vladami je ALO posodobila svoje konvencije in tudi vlade Evropske unije so bile vključene v ta proces dopolnjevanja. Ampak eh, sedaj se soočamo z protislovjem. O čem govorim? Čeprav so države članice sprejele zakonodajo Evropske unije, ki vključuje še naprednejše standarde, vseeno te države eh, zaostajajo pri uradnem eh, postopku ratifikacije konvencij mednarodne organizacije in na ta način pošiljamo napačno sporočilo tretjim državam in državam v razvoju. To je izkrivljena slika, zato, slika. moramo zato Eh, tiste države, ki konvencije še niso ratificirale, um, spodbuditi k temu, da jih eh, ratificirajo. Tudi komisija mora opraviti svoje delo. Spodbujati mora države članice um, in zagotoviti mora, da bo Evropska unija ravnala pravilno, da bo promovirala dostojanstveno delo še zlasti v luči gospodarske krize. Hvala lepa. Gospod Luija Riki, čeprav ni bil na seznamu dve minuti. Hvala lepa. Jasno je, da je potrebno podariti pomembnost implementacije konvencije mednarodne organizacije dela, vendar pa se bojim, da naš sistem svobodne konkurence uvaja svoja lastna pravila ki niso v skladu z maksimalnim številom eh, delovnega časa, z eh, splošno veljavnimi normami. Vse to znižuje standarde na trgu dela. Tako se, na primer, zapira tovarne v Franciji in se jih relocira v Bolgarijo. In eh, delavci so celo zaprošeni, da morajo iti in, in usposabljati te bolgarske delavce. Torej, dogajajo se premestitve podjetij, vse to znižuje standarde. In uh, temu smo priča vse posod po Evropi. Potrebujemo takšen sistem, ki bo dvigoval standarde. Na ta način ne bo vse podvrženo konkurenci, uh, ki, jih umetnost, ki jih še umetno spodbujajo podjetja. Še več. Um, Ne smemo se premikati v smeri prožne varnosti. Ne, moramo zagotoviti poklicno in socialno varnost za vse delavce, moramo eh, tudi spodbujati usposabljanje delavcev. Samo na ta način bomo premagali krizo, samo na ta način bomo lahko usposabljali naše delavce, na ta način jim bomo lahko pomagali, da eh, bodo lahko zasedli delovna mesta, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. Hvala lepa želela bi pojasniti, da je gospod Lej Rarik dobil eh, besedo v zadnjem trenutku, ampak nadomestil je gospod Figerejdo, ki je nadomestila gospod Zimer. Sedaj pa gospod Ludvikson za minuto in pol. Ja, fru talman. Hvala lepa, predsedujoča. Potem, ko je bila sprejeta Lizbonska pogodba in uh, je postala listina o temeljnih svoboščinah pravno zavezojoča, imamo še, večji, um, še večjo spodbudo za to, da poskrbimo za socialno varnost v Evropi. Nujno potrebno je, da zagotovimo, da bo to izvajano tudi v praksi. Dober prvi korak bi bil ta, Če bi države članice kar se da hitro ratificirale vse sporazume v okviru mednarodne organizacije dela, vendar pa tukaj obstaja tudi zunanja razsežnost. Če želi biti Evropska unija resni partner pri mednarodnem sodelovanju, če si želi prizadevati za izboljšanje pogojev delavcev in delodajalcev, potem je predpogoj ta, da države članice ratificirajo in izvajajo te konvencije. Če želimo vplivati na tretje države, moramo biti zgled tem državam. Zato pozivam komisijo, pa tudi švedsko predsedstvo, da naj poskrbi za napredek, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, zato da bodo vse države članice ratificirale vse sporazume v okviru ILO. Zaskrbljujoče se mi zdi, da Švedska, moja država, ni ratificirala konvencije mednarodne organizacije dela, tako naprimer sporazum 96 o javni administraciji in predsedstvo poziva, naj se na nacionalni ravni zavzema za to, da se to zgodi tu v povezavi z listino o temeljnih soboščinah, bi lahko zagotovili, da Evropsko sodišče ne bo več eh, podajalo takšnih sodb kot dosedaj. Obstajajo sodbe, ki so v nasprotju z konvencijami Mednarodne organizacije dela. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Kolegi bodo imeli minuto časa za govor. Prva je gospa McGuinness. Hvala, predsedujoča. ILO je že dolgo med nami, od leta 1919. 90 eh, let dela pa še vedno nimamo dostanstvenih pogojev za delavce. Nujno je, da države članice ratificirajo vse konvencije, še zlasti sedaj v času gospodarske krize, ko so delavci pod velikim pritiskom. V tej razpravi moramo priznati tudi vlogo ILO, v, v državah v razvoju in njene povezave z nevladnimi organizacijami. E, veliko programov vodi e, v povezavi z najbolj ranljivimi skupinami, z ljudmi z posebnimi potrebami, ki ne bi dobili priložnosti, če ne bi bilo to vrstnih programov. Potem tudi pomembna področja, o katerih govorimo tukaj v parlamentu, e, otroško delo in pa prisiljeno delo. Torej, najmanj, kar lahko naredijo države članice, je to, da ratificirajo konvencije mednarodne organizacije dela in s tem podajo zgled za ostale. Hvala lepa. Gospod Sikijovski. Hvala lepa. Mednarodna organizacija dela je v času dejavnosti sprejela in uh, številne sporazume in konvencije v povezavi z zaposlovanjem, svobodo združevanja, sindikatov, socialne varnosti in uh, pogoji dela. Države članice bi morale ratificirati in izvajati te konvencije. Evropska unija mora prispevati, ko gre za tako pomembna vprašanja, kot eh, začita pravice delavcev v globaliziranem svetu. Povdariti moramo to, da mora vsak državljan, ne glede na to, uh, kakšne rase ali spolne usmerjenosti je, vsi morajo biti zaščiteni, vsi morajo imeti pravico do gospodarske varnosti in enakih možnosti revščina, ne glede na to, eh, ki se pojavi, je resna grožnja. Hvala lepa. Ali želi še kdo drug spregovoriti? Ne. Potem dajemo besedo komisarju. Izvolite. Euh, Predsedujoča, gospe in gospodje. Menim, da se strinjamo glede potrebe po ratifikaciji in izvajanju konvencije mednarodne organizacije dela. Poslanci in komisija se strinjajo glede večine vidikov, vendar pa, kako je bilo povedano, komisija ne more državam članicam zviti roke eh, in jih ne more prisiliti v ratifikacijo, zato nimamo ustreznih pristojnosti. Vendar pa smo vseeno uh, pritisnili na držav članic, kar se tiče razsodb Evropskega sodišča, pa. Uh, kolektivne do, tožbe priznava kot, uh, prav, kot uh, pravomočne, ampak uh, če je to v skladu z drugimi inštrumenti mednarodnega prava. Uh, vaše skrbi sem vzel na znanje in eh, to bom predal tudi komisarju za zaposlovanje. Hvala lepa, komisar. Hvala. Prejela sem tri predloge resolucije, ena je skupna od socialistov in demokratov ter liberalnih.